Grčija je država kandidatka, s katero se pogajamo o pristopu. Naši odnosi z državami kandidatkami pa morajo biti sveda odnosi, eh, ki jih eh, predvsem odlikuje iskrenost in zaupanje. Zato je pomembno, da Turči povemo, kje je napredek, kje pa nas eh, tudi skrbi, da prihaja do nazadovanja. Problem z svobodo izražanja in svobodo medijev v Turčiji ni nič eh, novega. Z velikim začudenjem smo gledali eh, racije proti novinarjem in aktivistom po nemerih v Gezi parku. Zdaj je prišlo včeraj ponovno do racij proti kritičnim medijem in skrbi nas, da je to znak tega, da mikrofon za predsednika žal je predsednika prekinilo. Bojimo se, da je to znak tega, da je ta razvoj dogodkov proti opozicijskim medijem nevaren in ki ga bomo tudi budno spremljali. To velja za vse demokratične države. E, kritiko je potrebno e, razumeti in e, vzeti nase na mesto, da se preganja novinarje. Zato sem tudi pozval turškega veleposlanika za pojasnila in tudi v vašem imenu sem pripričan, da lahko povem, da z veliko zaskrbljenostjo spremljamo razmere v Turčiji. Dame in gospodje,